Predlagam, da pričnemo. Najprej nekaj tehničnih informacij. Na voljo je tolmačenje vseh uradnih jezikov, vseh uradnih jezikih Evropske unije, razen v gelščini, torej irščini. Opozarjam vas tudi, da se današnja predstavitev prenaša prek spleta in snemajo se vsi vaši prispevki. Tako, drage kolegice in kolegi, dragi gostje, z veseljem vas pozdravljam na medparlamentarnem sestanku, ki sta ga organizirala odbor za pravne zadeve in odbor za peticije, sodelujejo pa tudi evropski in nacionalni varuhi človekovih pravic. To bo dobra priložnost za vse, da si izmenjamo mnenja, da se pogovorimo o najboljših praksah, kar se tiče izvajanja prava Unije. Vsi se verjetno strinjamo, da je prenos, izvajanje in uporaba prava unije nekaj, kar niso samo tehnične podrobnosti. Gre za ključne elemente demokracije v naši uniji. Demokracija, kot vemo, se spopada s številnimi izzivi, kot je kriza pravne države, upad zaupanja državljanov, zmogljivosti unije, da bi ta lahko izpolnila obljube, ki jih postavlja. Učinkovito izvajanje prava unije oziroma zakonodaje unije je torej ključnega pomena, če želimo zagotavljati našo verodostojnost in legitimnost. Zakonodaja unije lahko prinese oprijemljive koristi našim državljanom in podjetjem le, če se to v praksi ustrezno izvaja. Če pa ne zagotovimo ustreznega in pravočasnega izvajanja zakonodaje unije, s tem škodimo državljanom in podjetjem in jih oropamo njihovih pravic, ki jih pričakujejo na podlagi zakonodaje. Zato je današnji sestanek tako pomemben. Treba je znova okrepiti naše obljube in zaveze, tako da bomo zagotovili, da se možnosti, ki jih ponuja politika oziroma zakonodaja unije, ne bodo izgubile med prenosom zakonodaje unije v nacionalno zakonodajo. Vsi mi smo ključni akteri, ker pomagamo sooblikovati zakonodajo Evropske unije in eh, postopek, zakonodajni postopek se je še toliko bolj razvil od Lizbonske pogodbe naprej, tako da je številno, številni, so številni akteri bistveno bolj udeleženi v sam postopek. Potem imamo tu nacio, dialog med nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami. Izvaja pa se tudi pravica do nadzora, da se tako zagotovi, da se spoštuje načelo subsidijarnosti, ko se sprejemajo zakonodajni predlogi v Evropski uniji. Tako se torej zagotavlja legitimnost ukrepov Uniji, ne sodelujejo pa le nacionalni parlamenti pri postopku izvajanja. Tudi nacionalni, regionalni in lokalni akteri ter nacionalna sodišča izvajajo zakonodajo na terenu in institucije Unije so medsebojno odgovorne, da zagotavljajo, da zagotavljajo transparentno zakonodajo, ki se opira na dokaze. Če je zakonodaja dostopna in učinkovita, se jo da tudi učinkovito izvajati. In državljani ter podjetja lažje razumejo svoje pravice in obveznosti, ter se tako vse skupaj dosti lažje izvaja. Upam, da nas čaka zanimiv dan, zanimiva izmenjava mnen. In kar takoj dajem besedo kolego gospodu Čakiju, ki je podpredsednik odbora za peticije. Pa saj se boste tako ali tako predstavili. Izvolite. Hvala lepa, drage poslanke in poslanci, dragi govorci, dragi udeleženci. V čast mi je vse vas danes pozdraviti v Evropskem parlamentu v imenu odbora za peticije. V čast mi je pozdraviti vse sodelujoče na medparlamentarnem zasedanju ki ga organiziramo skupaj z odborom za pravne zadeve in v sodelovanju z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic. Osredotočili se bomo na izvajanje in uporabo prava unije in pogovorili se bomo, ali izpolnjujemo pričakovanja državljanov, ali se odzivamo na njihove skrbi v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako se to povezuje s številom peticij, ki so vložene. Dve študiji primerov bomo preučili danes do povdne. Okvarjajo pa se te študije z deli evropske zakonodaje, ki so, predmet, ki so bili predmet številnih peticij vloženih in ki smo jih eh, preučevali v našem odboru. Najprej gre za direktivo iz leta 2014 v zvezi z okoljskim učinkom in oceno tega pri javnih eh, projektih in potem imamo tu še uredbo iz leta 2014 o pravicah letalskih potnikov. Okolje in potrošniške pravice sta seveda dve področji, za kateri so naši državljani pripričani, da bi se lahko evropska zakonodaja tam bolje izvajala. Zato je povsem upravičeno, da so prisotni poslanci iz nacionalnih parlamentov, Evropski varuh človekovih pravic oziroma varuhine človekovih pravic in nacionalni varuhi človekovih pravic, saj se moramo o tej tematiki ustrezno pogovoriti. Želim vam prijeten dan, učinkovite razprave in gospod Selin Gauer, prosim za njen prispevek je namestnica generalnega sekretarja iz Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Včast mi je, da lahko podam nekaj uvodnih besed. Da tako pričnemo zanimiv dan, ki je pred nami. Kot je predsednik Juncker že povdaril v svojem zadnjem govoru o stanju Uniji, je Evropska unija pravna skupnost, skupnost prava. Učinkovito izvajanje evropske zakonodaje je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo državljani in podjetja uživali rezultate evropskih politik. Vse skupaj je treba pravilno izvajati, saj le s tem zagotovimo, da državljani lahko uživajo in izkoristijo pravice, ki jim jih ponuja evropska zakonodaja, pa tudi to, da najdejo hiter in lahek način, da se pritožijo, če se njihove pravice kakorkoli kršijo. To je naloga za vse nas, ne le za Evropsko komisijo, ki lahko uporabi postopek za obravnavo kršitev. To je naloga vseh nas na nacionalni, lokalni in evropski ravni, da zagotovimo, da se zakonodaja ustrezno izvaja. Za začetek bi v par besedah predstavila, kaj počne komisija. Pred skoraj dvema letoma smo sprejeli novo sporočilo, v katerem smo predstavili bolj osredotočen in strateški pristop v zvezi z izvrševanjem evropske zakonodaje. Imenuje se boljši rezultati z boljšim izvajanjem zakonodaje. Sporočilo se opira na dva glavna principa. Prvo je sodelovanje z državami članicami, da se zagotovi ustrezno izvajanje. Preventiva je vedno boljša kot kurativa bolje je ustrezno izvajati zakonodajo, kot pa potem obravnavati kršitve. In to lahko zagotovimo tako, da tesno sodelujemo z nacionalnimi organi in nacionalnimi parlamenti pri izvajanju in prenosu evropske zakonodaje. To še zlasti velja ko, pri prenosu evropskih direktiv in na to se osredotočamo v sporočilu. Ponujamo več instrumentov in orodi državam članicam, da te vedo, kako najbolje izvajati ukrepe, ki so bili dogovorjeni v Evropskem parlamentu in svetu. Ampak, ko pa pride do kršitev in kdo uloži pritožbo, državljan ali podjetje, saj se mu zdi, da izvajanje zakonodaje ni bilo potrebno, bolje kot da takoj stečete na sodišče in zahtevate pravno sredstvo, ker so postopki ponavadi dolgi. Najprej pričnemo dialog z državami članicami, da skušamo tako najti čim boljše rešitve, kako obravnavati kršitve. Drugi stebr politike izvrševanja Evropske komisije je seveda ukrepati hitro in učinkovito zopr kršitve, ki so sistematične oziroma ki bi se jih dalo odpraviti z dialogom. Sporočilo v tem oziru postavlja štiri prednostne naloge. Prvič, če do prenosa ni prišlo ali prenos ni bil pravilen, ko se torej direktive ne izvajajo v nacionalni zakonodaj. Drugič, države članice ne spoštujejo sodb sodišča Evropske unije. Tretjič, primeri, ko so ogroženi evropski finančni interesi in še četrtič, primeri, ko gre za izključne pristojnosti Evropske unije. To so štiri prednostne naloge, ki smo si jih zastavili v okviru izvrševanja. Seveda pa povsem priznavamo, da za evropske državljane in podjetja tu ni najlažji način, kako zagotoviti pravilno izvajanje. Zato smo pripričani, da je partnerstvo z nacionalnimi varuhi človekovih pravic, zlasti nacionalnimi, ne le evropskim, ključnega pomena to je običajno vaša prva vstopna točka, vaša prva kontaktna točka, na kogar se lahko obrnete, da bodo vaše pritožbe slišane. Preiskave vas potem pogosto popeljajo pravzaprav do sistemskih kršitev, da ugotovite, da prihaja do sistemskih kršitev in tu nastopi Evropska komisija, ampak še vedno se opiramo na prava partnerstva. Pred, pred približno enim letom smo organizirali prvo delovno sejo z Evropsko varuhinjo človekovih pravic, nacionalnimi varuhi človekovih pravic in službami komisije, ker smo skušali ugotoviti, kako vdihniti življenje temu partnerstvu. Kmalo pa pripravljamo še en podoben dogodek. Evropsko računsko sodišče je septembra objavilo pregled situacije, ki ponuja zelo zanimive uvide v to, kaj se dogaja na terenu. Poročilo zelo lepo priznava, da je bil dosežen napredek, da se komisija trudi izboljšati izvajanje in izvrševanje evropske zakonodaje. Poročilo povdarja predvsem štiri elemente. Prvič, da smo uspeli postaviti prioritete, da smo se osredotočili pri izvrševanju na odpravo tistih najpomembnejših kršitev. Poleg tega postavili smo si merila sami sebi, da bomo tudi mi delali učinkovite in se hitreje odzivali na pritožbe. Poleg tega poskušamo okrepiti sodelovanje in razpravo z državami članicami in za konec še skušamo se neposredno pogovarjati z deležniki in javnostjo nasploh. cenimo priznanje, ki nam ga je izreklo Evropsko računsko sodišče, seveda pa smo pozorno pregledali vsa tista področja, za katera sodišče meni, da moramo še kaj izboljšati. Eh, gre predvsem za to, kako obravnavamo pritožbe državljanov. To je bila prva točka. Mi smo sicer posem prepričani, da so pritožbe državljanov in podjetij ključnega pomena, da se odkrijejo kršitve. Komisija sicer nadzoruje vse skupaj iz Bruslja, ampak težko je vedeti, kaj se dogaja, če pritožba ne pride do nas. Zato res cenimo pritožbe, ki jih prejmemo v tem oziru. Poskušamo jih obravnavati v skladu z načeli dobre uprave, da se odzovemo hitro, da zagotovimo smernice za pritožbe, kaj je torej treba povedati, da lahko mi ukrepamo. Prav tako smo se zavezali, da se bomo odzvali, da bomo ukrepali v roku 12 mesecev, kar je za nas pogosto velik izziv. Ampak težko je vse skupaj ustrezno obvladati. Pogosto dobimo pritožbo, da zahtevajo od nas odškodnino, ker je nekdo trpel zaradi nekega prekrška. Ampak se veste, za to ni pristojna komisija, to urejo nacionalna sodišča. Zato poskušamo več, državljanom nuditi več informacij, da bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo od nas in kaj ne. In ombudsmani so z tega vidika zelo koristni, ker lahko državljani prek njih najdejo tisto prvo kontaktno točko, na kogar se lahko obrnejo, da izrazijo svoje skrbi. Računsko sodišče je menilo, da bi lahko tudi izboljšali transparentnost. Sicer se trudimo, da bi bili čim bolj odprti, čim bolj transparentni glede izvrševanja, ampak očitno to še ne zadostuje. Kar se tiče transparentnosti, državljani zahtevajo dvoje. Prvič, želijo vedeti, kaj se, kaj se dogaja, ko izvršujemo zakonodajo, katerih primerov se, lo se lotevamo, zakaj, kako. In tako objavljamo izjave za tisk. Po vsakem ciklu postopka obravnave kršitev pripravljamo tudi letno poročilo o tem, kako smo se lotevali kršitev preteklo leto. Tudi prispevki vaših odborov so za nas zelo koristni, da lahko vodimo ta dialog in da eh, lahko tudi vi nadzirate naše delo in da dobimo poradne informacije tudi z vaše strani. Ampak državljane zanima tudi to, kako se direktive prenašajo v nacionalno zakonodajo, da lahko primerjajo, kako se to izvaja v različnih državah članicah. In tu skušamo uh, se osredotočiti na to, da bi državljani lahko ugotavljali, kako nacionalni parlamenti izvajajo direktive. Kot rečeno, obstaja dodatna sekundarna zakonodaja, tako da je potrebnih več informacij, da lahko državljani primerjajo, kako se kaj izvaja v eni in drugi državi članici. To je pomembno za državljane in za podjetje. Vloga nacionalnih parlamentov je torej bistvena. Če hočemo zagotoviti učinkovito izvajanje evropske zakonodaje, je najprej treba poskrbeti, da prenos direktive v nacionalno zakonodajo poteka ustrezno v nacionalnih parlamentih. Poleg tega pa je pomembna še politična razprava. Do te mora priti v nacionalnih forumih, v nacionalnih parlamentih, torej da se lahko odvija razprava o novih delih zakonodaje. In to je nujno. To tudi vedno povdarjamo v interakciji z nacionalnimi parlamenti. Zaključila bi torej takole. Povdarjam. Izvajanje evropske zakonodaje je skupna naloga vseh nas, nacionalnih in evropskih organov in to ni nekaj statičnega. Nenehno je treba vse skupaj posodabljati. Nenehno je treba spremljati, kako izvajamo evropsko zakonodajo, ker ne gre za statičen sklop predpisov. Prejšnji teden Evropska komisija objavila sporočilo o enotnem trgu na zahtevo Evropskega sveta, ki nas je prosil, komisija, prosim, povejte nam, kje so še ovire za učinkovito delovanje notranjega trga. Vse skupaj smo preučili, našli smo vrsto ovir, pa tudi zelo veliko potrebo, da je treba izvesti delo pri številnih zakonodajnih predlogih, ki so obtičali pri so zakonodajalcih. Velik del sporočila je torej namenjen tistemu, kar manjka in Bistveno pri tem je izvajanje na evropski, nacionalni in lokalni ravni. In prav zato je današnji dan tako zelo pomemben in lahko zagotovi ogromen prispevek pri izvajanju evropske zakonodaje, kajti brez pravega izvajanja pravila sploh nimajo pomena. Tako da želim vsem vam zelo zanimivo in plodno razpravo danes in se že veselim rezultatov, ki bomo danes dosegli. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala, gospa Gaur. Kar takoj bomo dali besedo naši varuhini človekovih pravic, gospe O'Reilly. Izvolite. Najlepša hvala. Dobro jutro vsem. Navdušena sem, ker sem lahko na današnjem sestanku, ko se pogovarjamo o vprašanju, ki je bistveno ne le za evropski projekt, temveč tudi za naše razumevanje izzivov, s katerimi se sooča današnja demokracija. Zmožnost ljudi, da razumejo in vplivajo na pripravo in izvajanje zakonodaje, ki vpliva na njihova vsakodnevna življenja. To je bistvo demokracije. Je pa to bistveno tudi za avtonomijo in nadzor nad našim svetom. Občutek, da, da smo pomembni in da usoda naših življenj je nekaj, o čemer se odločajo le drugi gre za vse bolj globalizirano in medsebojno povezano družbo. Živimo v svetu, kjer nove tehnologije prinašajo nove ravni nadzora prek političnih agent. In tako je preprosto posameznemu eh, človeku verjeti, da niti oni sami, niti nacionalni parlamenti nimajo nadzora nad zakoni v svetu, v katerem živijo. Tako da ni na ključje, da eh, so voditelji, da voditelji Evropske unije in voditelji Brexita, uporabljajo sloganje kot prevzemite znova nadzor, saj gre za psihološke in podobne potrebe v ljudeh. Ko se ljudem zdi, da so izgubili nadzor, je kredibilnost in legitimnost naših institucij na kocki, kljub temu, da so naše institucije res demokratične. Diskurs pomankanja nadzora evroskeptiki izkoriščajo zato, da napadajo Evropske unije politiki, ki so naklonjeni Evropski uniji, tudi zlorabljajo takšen diskurs, ko se jim zdi, da lahko zavedajo svoje občinstvo, da Brusel nekaj nalaga njihovi državi. Pogosto to uporabijo, kljub temu, da so bili upleteni v sprejemanje odločitev, ampak pozneje jih kritizirajo ali pa teh odločitev ne želijo izvesti. Sama sem se osredotočala na to, ko sem preučevala transparentnost evropskih zakonodajnih postopkov. Osredotočala sem se na odgovornost sprejemanja odločitev v svetu in ugotovila sem, da se je treba osredotočiti na pravico evropskega državljana, ki ne sme biti manjša, ko, ko nacionalna vlada sprejema odločitve v Bruslju, kot pa če ta vlada sprejema enake odločitve doma. Evropska unija ima na voljo številna orodja, da se lahko preverja, kako se evropska zakonodaja izvaja. Najpogostejši je postopek za obravnavo kršitev. 716 jih je komisija obravnavala lani in številne so vložile neodvisne stranke. Za tiste, ki imajo na voljo sredstva, se lahko sprožijo tudi sodni postopki. To smo videli septembra, ko je šlo za pravico napotitve delavcev. S pomočjo javnih posvetovanj lahko državljani zainteresirane strani uporabijo svoje izkušnje in povedo, kako se evropska zakonodaja uporablja, da bi se lahko kaj spremenilo. Evropska državljanska pobuda je še eno pomembno orodje, ki pa še ni doseglo svojega pravega potencijala. Ombudsmani lahko odigramo vlogo tako, da smo most med evropskimi državljani in administracijami in upravami. Obstaja pa tudi Evropska mreža ombudsmanov in tako skušamo zgraditi podoben most med državljani in Evropsko upravo, ko gre torej za težave, ki presegajo nacionalno raven. Pričeli smo tudi izvajati usporedne preiskave, ko gre za občuten javni interes pri nacionalni in evropski zakonodaji, kjer lahko naše združeno delo prinese več uspeha. Kot veste, Lizbonska pogodba mm, zagotavlja vlogo nacionalnih parlamentov pri zakonodajnem postopku. Nacionalni parlamenti lahko sodelujejo pri bodi si prenosu direktiv, bodi si prek novih mehanizmov, kot je recimo postopek rumenega kartona. Evropski organi so seveda tudi zelo pomembni. Evropski parlament je skušal to vlogo še okrepiti. Vesela sem, da danes pregledujete uporabo evropske zakonodaje, ne le pripravo zakonodaje. Ampak kljub mehanizmom, ki obstajajo za državljane in nacionalne parlamente, je bistveno, da vsi dobijo občutek, da lahko prevzamejo svojo ulogo. To pa ne pomeni le več osveščanja, da bodo ljudje vedeli, kateri instrumenti obstajajo, temveč tudi to, ko nacionalni parlamenti izvajajo svoj nadzor, svojo ulogo, da se jih jemlje resno. Nacionalni parlamenti so lahko zelo pomembni akteri, ker lahko povezujejo državljane in evropske institucije. Konkreten primer tega je recimo Evropska državljanska pobuda. Ko gre za. No, lahko bi izvedli strukturne reforme, ampak najpomembneje je premostiti vrzeli med pričakovanji tistega, Eh, tistih, ki pripravljajo pobudo in odzivom komisije. Prva uspešna držav, evropska državljanska pobuda pravica do pitne vode je potrebovala skoraj štiri leta, da je komisija pripravila zakonodajni predlog na to temo. Zato sicer obstaja veliko razlogov, ampak gotovo je bilo težko tistim, ki so pobudo pripravili čakati toliko časa, da se obrodijo sadovi. Tako da je treba ustrezno upravljati s pričakovanji državljanov in to lahko prevzamejo poslanci. Najpomembnejši kraj, kjer se to začne, je osveščanje da torej državljani točno vedo, kako se njihov glas lahko sliši. Ko se oziramo v prihodnost evropske volitve, prihodnje leto, to bo pravzaprav litmusov preizkus, kako se Evropska unija odziva na euroskepticizem, bi morala biti to glavna prioritetna naloga. Javnost, ki Evropska unija služi, meni, da nima nadzora, da nima vpliva nad tem, kar se sprejema v evropskih institucijah in to je treba izboljšati. Hvala lepa in veselim se že današnje razprave. Hvala, gospa O'Reilly, za navdihujoč uvod. Zdaj se torej lahko lotimo prvega panela, ki se bo ukvarjal s prenosom, izvajanjem in uporabo evropske zakonodaje. Prvi del se bo sredotočil na analize nekaterih študij primerov torej prenos in izvajanje zakonodajnih aktov, ki sodijo v pristojnosti odborov Juri in Peti. S tem bomo pokazali težave pri izvajanju in uporabi zakonodajnih aktov in s tem se bomo tudi že ozrli po izzivih, s katerimi se soočamo, ko gre za pravočasno pravočasen prenos in izvajanje zakonodajnih aktov. Najprej smo lotili direktive o medijaciji, zato bi vse opomnila, da je to zelo pomemben menik. Se gre za prvi evropski instrument, s katerim opogumljamo uporabnike, da se, eh, da se, da se najprej lotijo pravnih postopkov in ne gredo kar takoj na sodišče. S tem zagotavljamo tudi lažji dostop do pravosodja. In to je tudi del naših prioritet, da se vzpostavi skupno obdobje pravice in o, območje pravice in. Tako bi tudi razbremenili preobremenjene sodne sisteme. Medijacija olajša dostop do pravice državljanom, saj ni povezana z visokimi stroški in dolgimi sodnimi procesi, do katerih pogosto pride, če se odpravite na sodišče. Medijacija ima velike prednosti, privrčuje vam čas in denar, njen pristop pa je posebej prikrojen potrebam strank. Od sprejetja direktive je odbor za pravne zadeve spremljal prenos in izvajanje te direktive, zelo tesno s predstavitvami, delavnicami, naročili smo tudi akademske študije in lani smo sprejeli poročilo o izvanju, kjer smo ocenili učinek, ki ga je direktiva o medijaciji imela na državljane in podjetja, odkar je pričela veljati. Spremljanje, ki ga izvaja naš odbor, je pokazalo, da je direktiva zagotovo bila uspešna, tako da je izboljšala osveščenost po Evropski uniji o prednostih, ki jih ponuja medijacija, vendar pa se pri izvajanju države članice še močno razlikujejo. Zato smo pripravili vrsto priporočil za države članice, da lahko izboljšajo svoje prizadevanja, da spodbudijo uporabo medijacije. O tem se bomo verjetno pogovarjali po predstavitvi primerov. Za začetek pa moram pozdraviti Marijo Jose Martinez Iglesias, ki je predstavnica pravne službe v parlamentu. Hvala, da si se nam pridružila. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, najprej želim opravičiti našega pravnega svetovalca Juris Konsulta, ki je na Evropskem sodišču in zato ne more biti z nami. Eh, pravna služba je pa bila tesno povezana s pripravo eh, današnjega dogodka, dogodka, zato ker je tema, ki jo danes tukaj obravnavamo, res izrednega pomena za parlament in za našo službo. Dejansko je v skupnosti prava, kakršna je Evropska unija, vprašanje izvajanja zakonodaje bistvenega pomena za uveljavljanje pravne države. Eh, že gre samo za vprašanje njenega spoštovanja, ne le obstoja. In če javni organi niso sposobni eh, zagotavljati njenega uresničevanja, pravne države preprosto ne more biti. Eh, evropsko pravo pa je že po svoji naravi nekoliko krhko. Prvič zato, ker je to proizvod dialoga med 28 eh, različnimi pravnimi redi, med 28 različnimi pravnimi kulturami. In Evropska unija je politična struktura, ki je ekstremno decentralizirana, nima prave eh, izvršilne oblasti in mora zato zaupati državam članicam, da bodo poskrbele za učinkovito izvajanje in spoštovanje prava. To po eni strani pomeni, da so v prenos prava Evropske unije v nacionalno pravo vključeni tudi nacionalni parlamenti zlasti, kadar gre za um, neposredno zakonodajo, je, kakršne so direktive, pa uh, tudi morajo skrbeti za izvajanje te zakonodaje in nadzor nad njo. Ta zakonodaja je, kot sem že rekla, produkt različnih um, tradicij in pravnih postopkov, pa tudi uh, Eh, njeno izvajanje je odvisno od različnih tradicij v nacionalnih parlamentih. Še en pojav um, se pojavlja in sicer tako imenovani gold plating in sicer, da se pri prenosu zakonodaje v nacionalno zakonodajo v bistvu pojavljajo še drugi elementi, ki niso bili prvotno predvideni. Uh, prihaja do razlik v razlagi zakonodaja, do različnih upravnih praks in tako naprej. Tako da je to evropsko pravo soočeno z pomankanjem homogenosti. Današnje soočenje nam bo omogočilo, da bomo na več konkretnih primerjih proučili vse te problematične vidike. V čem pa ima parlament oziroma zakonodajalec Evropske unije interes pri tem. Um, zakonodajalec je namreč pristojen za nadzor nad komisijo, komisija je pa varuhinja prava in torej skrbi za nadzor nad izvajanjem zakonodaje. Hkrati pa si zakonodajalec prizadeva k izboljševanju eh, zakonodaje. In dejansko je izvajanje prava unije tudi predmet zelo velikega dela zadnjega medinstitucionalnega dogovora o boljši pripravi zakonodaji. Treba je namreč presojati, kakšna je učinkovitost in torej kakšen je končni rezultat zakonodaje, ki se tu pripravlja. Za evropskega zakonodajalca je torej ključno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, zato ker igrajo ti pomembno vlogo pri prenosu zakonodaje, pa tudi zaradi uloge, ki jo Evropski parlament, pa tudi zaradi nadzorne uloge, ki jo imajo parlamenti, ki nadzirajo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 koristen. Pojavlja pa se vprašanje, ali dejansko moramo na nek način institucionalizirati to sodelovanje in sicer med administrativnimi strukturami parlamenta in varuhom človekovih pravic, kar v neki meri že deluje, ali pa je treba to bolj opredeliti tudi na um, politični ravni. Naj vas spomnim na protokol številka ena, ki je priloga k pogodbi in ki v svoji osmi točki predvideva možnost, da se ustvarijo strukture za stalno sodelovanje med parlamenti in to že imamo na področju finan za finančno stabilnost, v znanjih zadevah delovanje, za delovanje Europola in tako naprej. Tako da uh, vas pozivam, da razmišljate o možnosti, da bi se vzpostavili take inštrumente za sodelovanje tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala za ta priporočila, ki jim bomo lahko sledili tekom današnjega dne. In sedaj nadaljujemo z razpravo in z analizo direktive o medijaciji v civilnih in gospodarskih zadevah. Besedo pa dajem gospodu profesorju Giuseppe De Palu, ki je profesor za alternativno reševanje sporov, torej pravo za to področje, na Mitchell Hamline School of Law, St. Paul, ZDA. Izvolite. uh, summarizing a long single uh, no, skušal bom se lotiti te teme kar direktno in v 15 minutah bom skušal razložiti, zakaj je po mojem mnenju uh, ta direktiva bila neuspešna pri doseganju svojih ciljev in uh, da je še zelo daleč od tega, kar naj bi zagotovila in kaj lahko Evropska unija in države članice naredijo, da to zadevo rešijo. Dejansko v, ta direktiva prinaša določen paradoks. Vsaj pet elementov je takšnih. Prvič, o medijaciji se zelo veliko govori, zelo veliko se jo hvali, in, ampak po desetih letih je manj kot en odstotek vseh sporov v civilnih in gospodarskih zadevah rešen s pomočjo um, eh, medijacije. To pomeni, da um, te tega ura, uravnoteženega odnosa med medijacijo in sodnimi postopki, ki naj bi ga ta direktiva zagotovila, še vedno ni. Tretja točka. Eh, leta 2014 je Evropski parlament dobil študijo, ki je ocenila eh, ceno medijacij oziroma sodnih postopkov. In sicer naj bi bila njihova cena od 20 do 40 milijard evrov letno. Veliko breme tukaj nosi javni sodni sistem in veliko ljudi seveda vedo, da um, civilna sodišča ne prijemajo denarja s, od strank v postopkih. Um, sodni stroški predstavljajo samo 25 odstotkov vseh stroškov, medtem ko vse ostalo v glavnem gre za davke. In spori so v bistvu industrija, ki rase. Lahko jih pričakujemo samo še več, ne pa manj. V svetu, ki je vse bolj povezan, morajo organizacije in podjetja um, imeti možnost, da bodo dosegle potrošnike in uh, stranke povsod po svetu. In v veliko primerih se ljudje zelo hitro obrnejo na sodišče, kadar želijo rešiti nek spor. In mi na planetu, Zemlja, smo v bistvu tukaj nekaj zamudili oziroma nečesa ne razumemo pri tem, ko se ne poslužimo medijacije. Eh, no, Paradoks medijacije pa je v nekaterih državah rešen. Italija je v teh zadnjih desetih letih eh, rešila za medijacijo od 15 do 20 krat več zadev kot vse druge evropske države. Namreč na področjih, eh, kjer se uporablja eh, medijacija, so se se je število novih zadev znižalo za 30 odstotkov v povprečju in v določenih panogah tudi za 49 odstotkov, kar ne pomeni, da se sporov več ni, vendar jih je bistveno manj. Ehm, poleg tega No, to sicer ne pomeni, da so italijani sedaj dosti bolj naklonjeni medijaciji, vendar pa so sprejeli takšne predpise, da se medijacijo bolj uporablja. Turčija je tudi sprijela italijanski model in uh, na podlagi teh predpisov je število medijacij naraslo iz 13 tisoč na 200 tisoč uh, na leto. Uh, tako da so se zato odločili, da bodo isti mehanizem uporabili tudi za vse druge spore v gospodarskih zadevah. Zakaj torej tukaj gre? Gre za mehanizem, ki omogoči dostop do medijacije. V državah, kjer je medijacije zelo malo, so stranke v postopku povsem proste pri izbiri postopka medijacije ali ne. Imajo pač prosto izbiro za to. V drugih državah, kjer je pa medijacij veliko več, ne samo v Italiji, ampak tudi v drugih, je pa ta mehanizem medijacije obvezen. Stranke v postopku uh, torej morajo skušati spor rešiti z medijacijo, morajo se rešiti in vsaj poskusiti. Ni nujno, da bodo spor rešile, ampak vsaj poskusiti je treba. Um, torej, ta metodologija, obvezno, neobvezno, opt-in, opt-out, uh, kaže svoje rezultate tudi v študiji iz uh, leta 2014. V nekaterih državah je bilo sicer težko najti. Je bilo težko najti organe za preseditev, ampak V nekaterih državah je pač ali zelo veliko ljudi pristalo na to, v drugih državah pa zelo malo. V teh državah, ki eh, so označene z rumenim, je um, eks, bil zahtevan eksplicitni pristanek, v drugih pa ne. In to pomeni, da so recimo v Nemčiji ljudje morali podpisati obrazec in se strinjati s tem, da se njihovi organi lahko uporabijo. V državah, z, ki so označene z modro, pa je bil obrazec e, drugačen in sicer je bilo treba označiti, ali e, želi, ne želijo e, podariti svojih organov. Torej, tukaj se prav kaže razlika med to možnostjo za ali proti, opt-in, opt-out. Ta metodologija opt-in, opt-out je zelo pomembna če skušamo razumeti, kako se ljudje odločajo, zlasti takrat, kadar je situacija bolj negotova. Prvič je leta 2002 Nobelov nagrajenec um, za ekonomijo bil psiholog in ne ekonomist, saj je razložil, kako, um, kakšen je psihološki pristop pri sprejemanju odločitev v negotovi situaciji. Namreč izbiro moramo imeti tudi v našem primeru med. Uh, tem, ali bomo šli na sodišče ali se bomo dogovorili brez tega. Lansko leto pa je ekonomist Richard Taylor dobil Nobelovo nagrado in to za delo, um, ki se je tudi osredotočalo premalo racionalnim odločitvam in, um, in pomankanju nadzora nad samim sabo. Ter posvetil se vprašanju, kako eh, se ljudje uh, sistematično, uh, kako človekove poteze sistematično vplivajo na njegove odločitve. Naprimer, če želimo, da bodo naši otroci jedli uh, bolj zdravo hrano, jo moramo morda postaviti na drugo polico v omari, tako da bodo to obravnavali kot drugačno izbiro. Želimo povedati, da je treba ljudi spodbuditi, treba uh, jim je dati druge vzvode, druge poti, da se bodo nek- odločili na drugačen način. Tega ne bodo naredili avtomatično. Um, ta direktiva o medijacijah v bistvu ne daje dovolj smernic za to, da se uh, eh, medijaciji res poslužujemo, saj ne daje teh opt-out uh, mehanizmov na voljo. In poleg tega ne pravi, kako naj bi morebitni opt-out mehanizmi dejansko de delovali, koliko časa bi trajali, koliko bi stali. Mislim, da je zakonodajalec uh, v tem primeru, tako kot v veliko drugih primerjih, um, bil nekoliko kratkovilen, kratkoviden. Ampak, če bi bili medijacijski postopki res boljši, vzbujali zaupnost in, uh, uh, in bi bili hitrejši, bi ljudje razumeli, da je to dobra rešitev. Uh, spomnimo se, kaj je rekel Ovid, uh, video meliora proboko je deteriora sekor. Um, ehm, Namreč, če bi samo obstajala kultura varne vožnje, ne bi potrebovali ne semaforjev, ne varnostnih pasov, ne eh, drugih oznak na cesti. E, morda tudi ne nositi čelade pri vožnji motorja. Ampak ni tako in zato so potrebna jasna pravila. No, e, direktiva o medijacijah bi potrebovala bolj učinkovite rešitve. Če naj bi bila učinkovita, ne bi smela eh, biti to le možnost izbire, ampak bi morala biti medijacija obvezna. Direktiva bi morala hkrati nuditi določene parametre za to, da bi zagotovila učinkovitost medijacije in hkrati zagotoviti, da bi bila medijacija eh, brezplačna ali zelo poceni. Na katerih področjih pa. Um, torej, Evropski parlament je zamudil priložnost, da bi z tem medijacijskim eh, modelom, ki bi bil obvezen, ugotovil, kje medijacija sploh lahko deluje. Zato bi bilo treba spremeniti člen 5.2 in direktivo spremeniti tako, da bi bile stranke v postopku primorane, da se srečajo skupaj z medijatorjem in skušajo najti rešitev. Torej, možnosti bi morali biti podane za preprost opt-out model. Leta 2016 je bil ta predlog ponovno podan, ko je bil narejen pregled direktive in leta 2017 se je parlament spet odločil, da direktive ne bo spremenil in da bo ostala takšna, kot je. S tem pa je parlament nacionalne parlamente pustil v temi in jim ni povedal, na kakšen način naj dejansko poskrbijo za izvajanje direktive. Nacionalni zakonodaji v bistvu uh, ne vedo, kako naj zagotovijo uporabo postopka medijacije. Že dvakrat so tudi vrhovna sodišča uh, odločila, naj se sprte strani, ki so tako dolgo v sodnem postopku, skušajo pogoditi za medijacijo. No, žal pa tisti, ki eh, potegnejo najkrajšo, zaradi tega, ker se neš uporablja postopek medijacije širše, pa so prav evropski državljani. Um, no, pri koncu bi se želel še posebej zahvaliti kolegom, uh, ki sem jih napisal na slajdu uh, in ki so veliko prispevali k temu delu. In vsem tu prisotnim poslancem želim srečo na prihodnjih volitvah, ali boste kandidirali ali pa ne. In upam, da se bomo v prihodnjem srečanju tukaj lahko veselili že novih dosežkov. Uh, <laughs> Hvala lepa, profesor, za to predstavitev. Zdaj pa imamo možnost za vprašanja iz publike in morda ne le vprašanja, ampak tudi kakšne pripombe oziroma primire dobrega ali slabega delovanja medijacij v državah članicah. Yes. I I don't see. Uh, so Maria will comment. Si. No, bo Maria komentirala. Ja, jaz bi želela to komentirati, saj ste rekli, da zakonodajalec Evropske unije ni dal dovolj navodil. Ampak naj povem, da je direktiva o medijacijah res um, Težek, zahteven zakonodajni akt, namreč kadar je Evropska unija začela s postopkom sprejemanja te direktive, kar je zahtevalo zelo veliko let, proces se je začel um, leta 2000 pa nekaj z Belo knjigo in tako naprej. In mislim, da, se je, uh, da je direktiva začela veljati celo leta 2012. No, medijacija v nekaterih državah sploh ni obstajala takrat, ko je bila direktiva sprijeta, tako da parlament sploh ni bil soglasen glede tega zakonodajnega akta. Trčili smo tudi ob problem subsidijarnosti. Direktiva o medijaciji namreč temelji na pravni podlagi za notranji trg in to pomeni, da bi, ta, bi, da bi morali tukaj izhajati iz neke usklajenosti, harmonizacije, ki pa je ni bilo. In to je razlog za številne težave, ki so se tukaj pojavile in tudi uh, za pomanjkanje homogenosti pri prenosu direktive. Okay, now it's okay. Fail was intentionally intended to catch you your attention as well. But I think I No, ta izraz uh, sem namenoma uporabil tudi zato, da bi pritegnil vašo pozornost, torej ne uspeh. Ampak ja, dejansko se je proces začel leta 1999 v Tampereju. Eh, predlog je bil pripravljen leta 2004 in leta 2008 je, bil, eh, je bila direktiva sprijeta. In takrat sem tudi uh, jaz, oziroma leto predtem, uh, eh, govoril tukaj. In glede na to, da se je o tem začelo govoriti leta 1999, je bilo jasno, da drugi člen ne bo dovolj. In uh, zato je bilo takrat tudi rešeno, da vprašanje, če bo to delovalo. Ampak uh, vsi. Uh, so bili zainteresirani za to eh, zakonodajo o medijaciji in so se sprašvali, ali bo to lahko v prihodnosti delovalo. Pomembno pa eh, je, da je evropski zakonodajalec se zavedal, kaj bo lahko delovalo, kaj pa ne. Italijanski, eh, Italija kot zakonodajalec je uspela to prenesti na način, da deluje. V Franciji so ehm, tudi to prenesli na, tak, na, na podoben način. Ampak kaj je prav, kaj pa ne? Um, tukaj smo zdaj v obdobju desetih let od 2008 do 2018. Uh, ehm, kar sem hotel povedati je, da bi morali že v obdobju od 2014 do 2016 pregledati, do česa je pripeljal proces iz Tamperijeja. Pa vsi vemo, kje je to stikalo, ki je ta vzvodna ročica. Ne gre za to, da bodo ljudje spremenili svoj način razmišljanja, ampak gre za to, da dejansko um, zasledujemo in skušamo doseči cilj, ki smo si ga zastavili. Zato je treba seveda poskusiti nekje, dajmo se odločiti za opt-in, ampak uh, skušajmo tudi uvesti opt-out. Tudi v Avstraliji imajo oba modela. Eh, v nekaterih državah opt-in, v drugih državah pa opt-out. In treba si je pogledati razlike v delovanju enega in drugega. Hvala. I would like, as, as you made an explanation by the psychology of uh, cities. Glede na to, da ste v svoji razlagi uporabili tudi psihološko razlago državljanov, me zanima, ali obstaja tudi kakšna psihološka analiza poslancev. <laughs> Zakaj so ti proti boljšim možnostim? Ja, mogoče. En od vaših kolegov, s katerim sem prvič tukaj govoril pred veliko leti, je na mesto besede zahtevati oziroma uh, sem uporabil oziroma zahtevani pristop, uporabil eh, besedo obvezen pristop. Veliko uh, poslancev je zelo zadržanih do nečesa, kar je obvezno. Zato je ta ideja, da se medijacija zahteva, pogosto obravnavana kot slaba ideja. Torej, že sama misel, da je mogoče tukaj neko tveganje ali neka nevarnost, je vplivalo na to, da je medijacija tabu. Uh, Kolegi iz Nizozemske so v tem primeru tudi uh, uporabili idejo uh, plemenskega delovanja plemenskih skupnosti. Namreč uh, tudi med plemenskimi skupnostmi se je bilo treba dogovoriti, medijirati, kadar je šlo za kakšno nesoglasje. Torej, mi imamo na eni strani podatke da medijacija kot popolnoma neobvezen fakultativen sistem ne deluje. Če pa veste, da deluje, kljub temu, da je neobvezna, prosim, povejte mi. Po drugi strani je pa dejstvo, da ne moremo ljudi primorati, da se morajo dogovoriti. Torej, mi moramo samo skušati ljudi prepričati, naj se poskušajo potruditi. Um, in na koncu leta bi morali prešteti, koliko sporov se je uspelo rešiti na ta način? Kakšno je mnenje strank v postopku? Kakšno je mnenje odvetnikov? V nekaterih državah je to pripeljalo celo do, um, uh, do, do stavk, v Argentini, naprimer, mislim, da tudi v Italiji. Ampak uh, sodni sistem pa to zelo podpira. Uh, seveda je v teh primerjih, kadar se nekaj določi kot obvezno, treba pričakovati, da se bodo politiki bali sprememb. Uh, ampak na podlagi podatkov, ki jih imamo, lahko danes že ocenimo, kaj lahko deluje in kaj je tisto, kar na gotovo ne bo delovalo. Zato moramo biti malo bolj pogubni in si ogledati modele, ki že obstajajo in iz katerih se lahko kaj naučimo. <laughs> dialogue, but, uh, suppose... No, ne bi rada, da to postane uh, dialog med nama. Ampak mislim, da sem bila tudi jaz za mizo leta 2007, kadar ste bili vi tukaj, oziroma na, na drugi strani mize. No, ni me v bistvu uh, šokirala beseda neuspeh, ki ste jo izbrali. V bistvu se strinjam s to analizo. To je v bistvu razlog, zakaj danes govorimo o direktivi o medijacijah, ker je to dober primer za zakonodajo, ki v bistvu ne deluje dovolj dobro. Uh, ki deluje pač v nekaterih državah tako, v drugih drž drugače. Ampak eh, te razlike pač kažejo, da neke homogenosti tu ni in da smo bili neuspešni pri poskusu harmonizacije tega sistema, ki bi pripeljal do tega, da bi se vsi posluževali medijacije. No, ja, strinjal se bom z vami in s tem bom nasprotoval sam sebi. Eh, model medijacije dejansko deluje tam, kjer deluje, pa je osnovan na tej direktivi. Italijanski model deluje, turški model deluje. Zadeva je samo v tem, da je ta direktiva zakonodajalcem dala preveč vsega, prostora, nekateri so bili pri tem preveč plašni, drugi pa bolj agresivni. In jaz mislim, da bi lahko uh, več naredili za to, da bi spodbudili zakonodajalce, da bi delali v tej smeri. In samo v tem smislu govorim o neuspehu. Ampak pogledajte, italijanski zakon iz leta 2013. Eh, je bil sprejet po dveh ali treh let ustavnega spora. Eni tako, drugi drugače eh, so se zauzemali za to in na koncu se je tretja možnost sprejela. In na, v končni fazi je bil zakon postavljen tako, da ni več postavljal vprašanj ustavnosti. Tako da, če bi imeli več takih primerov, bi ta direktiva dejansko veljala in bila bolj učinko, za bolj učinkovito. So if there are no other comments, I, I would be very interested to hear uh, from a member state uh, how. Zgleda, da ni komentarja, ampak zelo zanimivo bi bilo slišati tudi strani držav članic, kako oni doživljajo to situacijo medijacije v država članicah, ampak nišče ne želi besede. Zato predlagam, da naredimo odmor. To je tudi konec prvega dela. Naslednji del se bo nanašal na učinke javno-zasebnih projektov na okolje. No, no, Gospod Čaki bo predsedoval, trenutno pa glasuje in se upravičuje za to, pač mora glasovati na odboru, vrnil pa se bo čez deset minut. Tako da sledi kratek odmor. Hvala.

So, uh, ladies and gentlemen, dear friends, I think... Dame in gospodje, dragi prijatelji, prišel je čas, da nadaljujemo z današnjim zasedanjem. Velik privilegij je, da lahko danes pozdravim Marta Balesteros. Upam, da nisem, oziroma, da sem prav izgovoril vaše ime. Dobrodošli v naši sredi. Ste politične svetovalke v Miljeju, to je eh, podjetje za svetovanje glede zakonodaje v Belgiji. Pogovarjali pa se bomo o prenosu direktive iz leta 2004 v zvezi s učinki javno-zasebnih projektov na okolje. Najlepša hvala, ker ste danes z nami. Zdaj pa imate na voljo 20 minut za predstavitev. Izvolite. Thank you. Uh, thank you for giving me the, the opportunity to come here. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da danes govorim o izvajanju direktive iz leta 2014, gre za direktivo o okoljskih učinkih. Namen te predstavitve je, da parlamentu ponudimo v razmislek določene ključne elemente, ki jih uvaja direktiva iz leta 2014, o katerih eh, je prav, da se tu v parlamentu tudi pogovorimo. Določene ključne elemente bo verjetno treba tudi revidirati v, nas, v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta. Glavni razlog za to je ta, da je ta direktiva sicer začela veljati leta 2014, države članice pa so jo morale leta 2017 prenesti v nacionalno zakonodajo. Evropska komisija trenutno proučuje zakonodajo, ki so jo poslale države članice. Pomembno pa je, da Evropski parlament pač v okviru svoje vloge za zagotavljanje izvajanje evropske zakonodaje, zagotovi, da bodo ti ključni elementi, ki jih bomo obravnavali danes, pravilno preneseni in tudi predmet pravilnega izvajanja v državah članicah. Poleg tega direktiva tudi določa, da vsake šest let od maja leta 2017 države članice poročajo in priglasijo vse podatke in informacije povezane z izvajanjem te direktive. To pomeni, da morajo države članice zbirati te podatke, ker morajo komisiji predložiti kvantitativne podatke o tem, koliko ocen učinkov je bilo pripravljenih v različnih državah članicah, kakšne informacije so dobili, koliko se skupaj stalo. Poročati morajo tudi o tem, ali ocena učinkov vključuje informacije, ki jih zahteva direktiva. Zato pač morajo države članice že zdaj začeti zbirati informacije. Ne morajo zdaj čakati šest let in potem eh, komisiji poslati vse te informacije. Pomembno je, da Evropski parlament in tudi nacionalni parlamenti zagotovijo, da države članice zares pripravljajo sisteme, ki jim bodo omogočili, da zbirajo te podatke vsako leto, tako da bodo lahko skladno s tem šest letnim rokom poročale države članice, da bodo imeli dovolj informacij. Ta direktiva je stara. Leta 1985 se je začela njena zgodba. Glavni cilj te direktive pa je zagotoviti to, da se vključijo pomisleki glede okolja v proces sprejemanja odločitev preden se nekemu javnemu zasebnemu projektu prižge zeleno luč, se morajo pročiti učinki tega potencialnega projekta na okolje. O tem govori direktiva. Glavni cilj je torej zaščita okolja. V trenutku, ko je bila ta direktiva sprejeta, pa je glavni cilj bil, da jasno povemo, da zaščita okolja ne pomeni to, da bomo kar prepovedali te in one projekte. Pomeni samo to, da se mora oceniti, kakšen je okoljski vpliv teh projektov na okolje. In to je bil neke vrste temelj trajnostnega razvoja. Direktiva je bila modernizirana večkrat, V glavnem pa zato, da bi jo prilagodili tehnološkim spremembam. Naprimer, ko je bila sprejeta direktiva o zajemu in shranjevanju oglika ali pa ko je bila sprejeta Irska konvencija, zato da bi zagotovili, da se javno sodelovanje tudi vključi v ta proces. ko pa se je direktivo izvajalo že 25 let, pa se je komisija odločila analizirati, kako je potekalo to izvajanje. Odločila se je, da bo revidirala direktivo in leta 2012 predlagala novo direktivo, namen katere je, da premostimo nekatere težave, ki so bile omenjene v postopku pregleda. Naprimer, manj upravnega bremena, bi si želeli in bolj enostavne postopke, ki so sam smotr tega postopka. Prav tako bi lahko ukrepili določene okoljevarstvene cilje, ki postajajo zdaj v tem času bolj urgentni kot v preteklosti, naprimer podnebne spremembe in biotska raznolikost. Kakšni so glavni oziroma kateri so tisti glavni elementi te direktive, ki jih je treba obravnavati v naslednjem obdobju. Prav kot prvo, se pač moramo zavedati, da je to zelo proceduralna direktiva. Tri postopke oziroma tri faze imamo, screening, nek pregled, to je faza, v kateri je treba analizirati projekt, potem pa se je treba tudi odločiti, ali bo za nek projekt eh, sploh izpeljana ta ocena učinkov ali ne. To se stori v tej fazi screeninga, vse pa temeli na sami naravi projekta, kje je lociran in kako velik je. In ko se zaključi ta proces uh, screeninga in se odloči, da bo treba pripraviti oceno vpliva, potem se zgodi to, da pristojni organ odloči, kakšen je domet te ocene. In potem tretja faza pa je sprijetje okoljskega poročila o oceni vplivov na okolje, glede vsebine projekta, naprimer, se tam pogovarjam, kakšen je vpliv na okolje. Direktiva tudi prvič definira vse različne rezultate, ki jih mora ponuditi tisti, ki pripravlja to poročilo, zato da bi spoštovali direktivo. Prav tako je definiran proces, ki mora biti izveden v teh treh fazah. Naprimer, priprava ocene strani pripravljalca, vse informacije treba tu vključiti, seveda, potem uh, Eh, posvetovanje, ki, morajo, ki ga morajo prav tako izvesti in vse, kar je treba pregledati na pristojnem organu in potem sprejetje sklepov. Kateri, kateri elemente pa uvaja nova direktiva? Vključujejo področje uporabe teh okoljskih faktorjev, ki jih je treba analizirati. In ti faktori, ti okoljski elementi, ki bodo ocenjeni, morajo biti predmet analize oziroma ocene v primerjavi z osnovnim scenarijem, kjer se ne spremeni nič. To, ta scenarij je bolje definiran v novi direktivi in sicer Sprejeti je treba neko oceno tega, kakšno je trenutno okolje na tisti lokaciji in kakšno bo na podlagi trenutnih eh, trendov, na podlagi eh, tega prikaza stanja, se potem ocenijo projekti za to, da se odloči, ali bodo učinki projekta na okolje znatni ali ne. In katere faktore je treba analizirati, naprimer eh, vodo, zrak in tla se mora, se mora analizirati, to je bilo prejšnja verzija direktive, zdaj pa v novi verziji direktive uvajamo še en element, ki sicer vpliv na podnebne spremembe v četrti prilogi direktive, se tudi določa, da mora to vključevati vse elemente, ki so povezane z eh, blažitvijo podnebnih sprememb, gre za um, emisije in pa tudi ta prilagoditveni aspekt podnebnih sprememb. V direktivi se tudi izpostavlja to, kako pomembno je ugotoviti, kakšen bo učinek teh projektov na biotsko razno, raznolikost. Biotska raznolikost pa je definirana kot eh, habitati, ki so zarovani skladno za direktivo o naturi. In to je povezano potem še z enim ciljem direktive, uh, in sicer zagotoviti doslednost v eh, odnosu do drugih zakonodajnih aktov, zlasti eh, direktive, ki pokrivajo področje narave. Določajo tudi, da je treba presoditi vplive projektov, ki imajo oziroma ki lahko potencialno vplivajo na biotsko raznolikost. Zelo težko je torej za tistega, ki pripravlja nek projekt, to, da pripravi okoljsko oceno učinka in potem, da pripravi tudi vse potrebne presoje skladno s direktivami o naravi. Tako da poskuša ta direktiva nekako uskladiti vse te postopke in sicer, da lahko se izvede samo en postopek za to, da se oceni, kakšen bo vpliv nekega projekta na biotsko raznolikost. Je pa direktiva o vplivih na okolje širše kot pa direktiva o naravi in se eh, v okviru te direktive pač eh, proči, kakšni so učinki na biotsko raznolikost, ne samo v območjih, ki jih pokriva Natura 2000, eh, ampak je ta, to področje uporabe obseg še širše. Zelo pomembno pa je tudi to, da se zagotovi, da bodi skupnim ali pa usklajenim postopkom zagotovi konkretne rezultate. To je skratka namen te direktive v vseh državah članicah. Analiza tega oslovnega baseline scenarija je podobna in je tudi eh, točno definirano, kaj se mora izvesti v smernicah, ki jih je pripravila Evropska komisija v zvezi s vključevanjem biotske raznolikosti v direktivo o vplivih projektov na okolje. Prav tako pa je komisija pripravila nove smernice, ki se nanašajo na izvajanje direktive o vplivih na okolje iz leta 2014, kjer je komisija predlagala konkretno metodologijo za pripravo ocene eh, osnovnega baseline scenarija. Direktiva pa nalaga spoštovanje še enega kriterija in sicer v poročilo oziroma vpliv eh, sporočila o vplivu, je treba vključiti tudi kumulativne vplive nekega projekta na okolje. Drugače povedano, v prejšnjih različicah te direktive je bil eden izmed večjih problemov, ki je bil opredeljen ta, da je obstajalo ogromno projektov, ki so bili nekako razrezani na manjše kose, zato da bi se izognili temu, da bi za projekt morali pripraviti oceno vplivov na okolje. Skrajšali so projekt, izvedli so manjši projekt in na ta način niso pač dosegli tega pragu, ki sproži obveznost za pripravo ocene vpliva na okolje. In zaradi tega problema so bile sprožene številne peticije in pritožbe, tudi ogromno sodne prakse imamo zdaj na Evropskem sodišču. Sodišče je pač ustrajalo na tem, da je treba pripraviti analizo vseh obstoječih projektov v nekem območju oziroma v, tudi v bližnjih krajih, ki bi znali vplivati na situacijo o, v okolju, kjer je bil prvi projekt realiziran in to kumulativno. In to ne samo trenutni projekt, ampak tudi vsi bodoči projekti morajo biti vključeni v to v presojo vplivov. V Italiji, na primer, je sodišče presodilo, da ni treba oziroma da ni dovolj, da vključimo to presojo trenutne projekte, ampak tudi vse bodoče projekte. Tako da ta direktiva zdaj pojasnjuje to potrebo, da analiziramo kumulativne učinke vseh projektov, ki znajo imeti vpliv na to. Še en element, ki ga je treba vzeti v zakup za prihodnje, pa je ta, da ta direktiva zahteva opis vseh razumnih alternativ, ki so bile ocenjene. In to ne gre samo za alternative, ampak tudi za eh, razloge, zakaj se je izbrala ena opcija na druga vključevati pa mora tudi primerjavo učinkov različnih opcij na okolje. Še ena težava, ki je bila opredeljena v okviru revizije direktive, pa je bila ta, da enkrat, ko je sprejeta odločitev na pristovnem organu, da bodo si da privolitev za nadaljne, za, za izvajanje projekta ali pa da zavrne projekt, da v tej odločitvi pristojnega organa vključijo tudi upis ukrepov, ki se, eh, ki se morajo sprejeti strani izvajalca projekta za to, da oceni učinke na okolje. Ampak to je tudi bilo vse. Ni, nismo pa imeli nekega mehanizma za spremljanje, tako da bi točno vedeli, uh, kaj se dogaja in zato, da bi potem konkretno ugotovili, ali izvajalec projekta zares upošteva vse ukrepe, ki so bile vključene v, ta, v to odločitev pestovnega organa. Zdaj pa v direktivi eh, določamo tudi, da moramo imeti jasen postopek za spremljanje. To mora biti vključiti tudi omenjeno odločitev, pa še konkretni parametri, na podlagi katerih bo učinek projekta spremljen in koliko časa bodo trajali ti spremljevalni okrepi. To je zares pomemben element te direktive, s katerim bomo zagotovili, da bo ta direktiva učinkovita. Še en element, ki je zelo pomemben, pa je udeležba javnosti. Direktiva krepi to potrebo po soodeležbi javnosti in govorimo o dejanski udeležbi javnosti. Preden se nekemu projektu prižge zeleno luč, se mo mora tudi javnost dobiti informacije, zato da lahko pač javnost izrazi svoje pomisleke, da se odzove na nek projekt, prav tako pa direktiva nalaga, da se te informacije pošljajo v elektronski obliki. Lahko to tudi pristojni organ, ki bo sprejel odločitev o projektu, objavi na svoji spletni strani. Poleg tega pa direktiva tudi zahteva, da se informacije razkrijejo, ko se sprejme odločitev. To pomeni, da mora biti odločitev javna, vključno s rezultati posvetovanja, javno mora biti tudi to, kako so upoštevali reakcije javnosti, um, rezultate posvetovanja in tako naprej. To je zelo pomembno, zato ker je sodišče že zahtevalo, da morajo zagotoviti te informacije, ampak samo na zahtevo državljanov oziroma zainteresiranih oseb. Direktiva pa gre za še dlje. Zahteva, da se te informacije dajo na voljo avtomatično, ni treba čakati na to, da kdo za njih dejansko zaprosi. Kako daleč pa smo prišli pri izvajanju eh, in prenosu direktive? Maja leta 2017 je bil rok, ko so morale države članice sprejeti nacionalno zakonodajo za prenos direktive. Na podlagi javno dostopnih informacij trenutno vemo, da je komisija sprožila postopke za ugotavljanje kršitev za pozen prenos direktive in za pozno priglasitev nacionalne zakonodaje, ki je eh, prenesla to direktivo za 21 držav članic od 28. In upamo, da glede na to, kakšne vplive ima tretji odstavek 260. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, ki omogoča, da Evropsko sodišče izreče sankcije in kazni v primeru poznega prenosa brez neke uh, eh, nadaljnih postopkov, še vedno pač ugotavljamo, kakšne bodo posledice tega. Vemo, da je rok že potekal, ampak države članice še vedno sporočajo eh, komisiji, eh, kakšno zakonodajo so sprejeli. Komisija pa ocenjuje, ali je bila ta zakonodaja primerna in to počne pravzaprav tudi deloma podjetje, za katero delam sama. Direktiva o vplivih na okolje. je začela veljati 2014. prve učinke pa bo povzročila leta 2017, takrat, ko se, pač, takrat, ko se je prvič sprejela nacionalna zakonodaja. Na podlagi javno dostopnih informacij smo uspeli ugotoviti, kakšno zakonodajo bodo sprejeli v nekaterih državah članicah. Obstajajo neke dobre prakse, naprimer na Irskem, so bile objavljene informacije glede zakonodaje, ki so jo sprejeli za prenos te direktive. Glede tega so izvedli tudi javno posvetovanje. Potem je tudi v Franciji francoski državni svet povedal, da je zakonodaja, ki jo je Francija sprejela, pravzaprav kršila to direktivo samo, saj ni prišlo do prenosa obveznosti, da se izogibamo konfliktu interesov med pristojnimi organi, ki sprejemajo odločitev glede projekta. V primeru, ko je pristojni organ nosilec oziroma izvajalec projekta. To je bilo, bila zelo problematična točka tudi v okviru prejšnje direktive. Trenutna direktiva pa to ureja. Evropski nacionalni parlamenti morajo zagotoviti, da na nacionalni ravni sprejmejo primerno zakonodajo tudi zato, ker zadeva izvajanje, pa je res, da je bila ta direktiva predmet številnih peticij in pritožb. 12 odstotkov vseh, vseh postopkov za ugotavljanje kršitev je bilo podanih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 je zaradi tega pripravila smernice, kako izvajati direktivo, s čimer je dopolnila smernice, ki obstajajo že odprej. Uh, we... Ne vemo točno, kako bo ta direktiva izvajana, zato ker so, smo v zgodnih fazah. Ampak obstajajo določeni elementi, ki znajo biti problematični. Naprimer, problem bistvenosti oziroma e, znatnega učinka na okolje. Kaj pomeni, da ima projekt, projekt znaten vpliv na okolje? Direktiva tega ne definira, ampak v tej smernicah je komisija poskušala ponuditi določene informacije državam članicam glede pomena tega dodatka, kaj pomeni to v primerjavi z osnovnim scenarijem in kaj to pomeni v odnosu do metodologije za oceno tega, ali je vpliv znaten ali ne predlaga se konkretna metodologija. Obstaja tudi projekt Imperija, ki se predlaga metodologija, ki je zelo preprosta, temelji na Excelu. Vse zahtevene informacije za oceno se zberejo. Different alternatives for the project uh, in order to be able to make the proper analysis. So, to conclude, Um, we just would like to insist on the members of the European Parliament and the national parliaments to. Treba je torej zagotoviti, da se izvajanje direktive ustrezno spremlja in da se bodo vsi elementi, ki smo jih danes navedli, ustrezno prenesli in ustrezno izvajali. Zdaj pa sem na voljo za kakšno koli vprašanje. Hvala lepa. Zelo prijetna in zelo profesionalna analiza. Eh, saj vemo, da obstajajo takšni izzivi v državah članicah, tega se vsi zavedamo. In zato se tudi sprožajo postopki za obravnavo kršitev. Vsekakor je treba poslati takšno sporočilo. In hvala tudi za priporočila. Tako, zdaj bi rad odprl razpravo, če imate kakršne koli pripombe, vprašanja za govorko. Gospod David Lowe je prosil za besedo nekdani predsednik eh, odbora za peticije v Evropskem parlamentu, David, izvoli. Hvala. Gospod predsednik, hvala, da ste mi dali besedo. Vem, da to ni vedno eh, običajno za tiste, ki niso poslanci na teh sestankih. Zdaj skušamo ponazoriti, v kolikšni meri je prišlo do pregleda te direktive, prav zaradi peticij, ki so jih uložili državljani v številnih državah članicah Evropske unije. Sodelovali smo tudi z odborom za okolje, odkudar so prišli glavni prispevki v okviru pregleda. Takrat smo slišali od eh, strokovnjakov zelo relevantne informacije, s katerimi smo lahko potem še okrepili to potrebo po pregledu. Gospod Hundi si bil takrat poročevalec za mnenje in izpostavil je ogromne vrzeli, do katerih je prišlo v zakonodaji. In mislim, da je eden od razlogov za današnji seminar ta, ko gre za opolnomočenje parlamentov in državljanov, da ne gre le za to specifično direktivo. To smo izbrali, ker bolje kot marsikatera druga kaže, v kolikšni meri je Evropski parlament odgovoren za to, da prenese poglede evropskih državljanov na evropsko raven, saj lahko tesno sodelujemo s komisijo tekom celotnega zakonodajnega postopka. Kot so povedali že prejšnji govorci, še vedno prihaja do težav in to, kar me skrbi, je čas, ki ga potrebujemo za to, da se potrdi revidirana direktiva, ki smo jo spremenili že pred dvema letoma in da se da prenos poteka tako zelo počasi. Pokazalo se je, da države članice ne želijo ukrepati, tega se branijo. Ne želijo učinkovito izvajati direktive, ne le v imenu državljanov in lokalnih skupnosti, ki jih zadeva, ki jih skrbi učinek na okolje, ki ga seboj prinas, prinašajo recimo infrastrukturni projekti. Recimo v Franciji. Uh, je odbor, je bil spostavljen odbor, ki je poročal parlamentu in parlament je potem sklenil, da je prišlo do jasnih kršitev direktive o okoljskem učinku, direktive o pticah, o habitatih in ta projekt, ki je torej v pripravi že 20 del, se je v Franciji obravnaval kot projekt, ki je kršil zakonodajo in odbor za peticije je obravnaval pritožbe, ki so jih uložili državljani. Za nacionalne parlamente bi bilo torej koristno, ko se jih opozori na kaj takega, ko Evropski parlament najde takšne težave, da z nami sodelujejo, tako da se odpravi vsaj nekaj izmed teh hudih težav. Kar se tiče direktive o, o oceni okoljskega učinka, je tako. Uložijo se pritožbe, ki se tičejo obsežnih infrastrukturnih projektov, v katere je bilo vloženo veliko denarja, vključeno je veliko interesov, veliko podjetij in pogosto imajo ti akteri možnosti in sredstva, da izpeljajo projekte še dosti po tem, ko so se zbrale prostovoljne skupine in državljani, ki so pričeli protestirati, njim uspelo in potem obupajo. Zato je treba poskrbeti za boljšo ozaveščenost glede tega in treba je sprejeti jasne odločitve v državah članicah. Da torej morajo braniti pravice evropskih državljanov in zlasti pravico do okolja, pa tudi cilje, recimo obiotski raznovrstnosti, cilje, ki jih postavljata direktiva o pticah in habitatih. To je treba obravnavati prednostno in To pomeni, da mora biti komisija tudi dosti bolj odločna. Od držav članic mora zahtevati odgovornost, če ne drugače, pred Evropskim sodiščem. Takšno pravico ima samo komisija, da sproži postopek za obravnavo kršitev. Parlament tega še nima. Zato veliko odgovornosti zdaj počiva na ramenih komisije. Ta mora poskrbeti, da se zakonodaja ustrezno izvaja. Še bolje pa je sodelovati z državami članicami, s parlamentom in parlamenti držav članic, ko se državljani že tako zelo potrudijo, da zahtevajo spremembo in pregled zakonodaje, da se to tudi potem ustrezno izvede. To je njihova legitimna pravica. Hvala lepa. Hvala. Kdo bo naslednji? Ima še kdo kakšno vprašanje, pripombo? Izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, I have a question to the speaker. Hvala, gospod predsednik. Zanima me, kako je z navskrižem interesov. Kako se to obravnava v direktivi? Strinjam se s tem, kar ste povedali v predstavitvi in s gospodom Lovom, ki je dejal, da se večina pritožb na nacionalni ravni dotika prav te direktive. Omenjena direktiva je res pomembna. Prav zato, ker državljanom omogoča, da lahko uporabijo pravna sredstva na evropski ravni za vprašanja, ki bi bila drugače pa vsemu nacionalni pristojnosti. Recimo izdaja dovoljen za razvoj. Veliko ljudi je nezadovoljnih, ko vlada podeli dovoljenje za razvoj zlasti za takšne megaprojekte, ki povzročajo veliko okoljskih pomislekov, sploh za ljudi, ki živijo v bližini teh projektov. Ker je izdaja dovoljen za razvoj običajno v nacionalni pristojnosti, je ta direktiva edina povezava, edina vez, ki jo državljani imajo, da lahko uporabijo drugo pravno sredstvo izven nacionalnih okvirov. Prav zato je ta direktiva za državljane tako zelo pomembna. No, v kakorkoli. Pogosto se zgodi na nacionalni ravni, da se ocene okoljskega učinka financirajo strani vlagateljev, tistih, ki razvijajo projekt. In zato je že v pripravi in sklepih ocene okoljskega učinka upeto na skrižje interesov. To naj bi bila ocena, ki je nepristranska in strokovno izvedena, ki preučuje okoljske učinke mega razvojnih projektov. In na koncu se najpogosteje zgodi, da v sklepih ta ocena pravzaprav upraviči izvajanje takšnih megaprojektov. Včasih se dovoljenja izdajo, da se projekt zgradi na nedotaknjenem zemljišču in ocena okoljskega učinka vam potem pove, da je to najboljše za okolje od nastanka sveta, kar je popolna neumnost. In običajno je razlog za tem, da oceno okoljskega učinka financira uh, razvijalec projekta. In po mojem je v tem navskrižje interesov. Torej, zanima me, v kolikšni meri se takšno navskrižje interesov obravnava v revidirani direktivi. To je ogromna težava, če želimo pravilno izvajati zakonodajo, če naj pod pravilnim izvajanjem zakonodaje raz, razumemo dejanske pomisleke za okolje in skrb državljanov. Hvala. Hvala lepa. zelo smiselen prispevek. Simon Buzutil je bil govornik z Malte, zdaj smo vas našli na seznamu. Hvala za vaš prispevek. Zanima me, gospe in gospodje, je še kakšna pripomba? Izvolite. Desideravo intervenire con una domanda, eh, sono. Želela bi postaviti vprašanje. Sem poslanka v italijanskem parlamentu in poročevalko bi želela vprašati glede opredelitve okoljskega učinka naslednje. Zdi se mi namreč, da je dejansko treba razumeti, kaj mi razumemo kot oceno in sicer celovito oceno določenega projekta, in kako pri tem razumemo okoljski učinek, tudi glede na dolgoročno socioekonomsko um, napredovanje oziroma razvoj v določenem, na določenem območju. Uh, namreč gre za vprašanje razvoja in obstoja določenega območja. Uh, ki je povezano z nastankom nekega novega projekta oziroma dela in mislim, da je tukaj treba vse upoštevati in po drugi strani pa tudi še kako direktiva upošteva eh, vključitev različnih ravni, nacionalne, regionalne in lokalne, v postopek nadzora in spremljanja izvedbe samega projekta in tudi kako lahko v prihodnje, torej po izvedenem projektu, še naprej zagotavljajo nadzor nad, upravlje, nad njegovim upravljanjem. Rosini. Hvala lepa, gospa Emanuela Rosini je bila to iz Italije. Hvala za vaš prispevek. Naslednje vprašanje ali pripomba, izvolite. Case, Če ni več pripomb, gospa govorka, bi vas prosil za vaš odziv. Thank you. Hvala. Ja, najprej prvo vprašanje. Najlepša hvala, zelo zanimivo. V direktivi obstaja nov člen 9a, ki zahteva tole. če obstaja obveznost, da razvijalec projekta zagotovi oceno in informacije, potem se te informacije, potem te informacije zbere pristojni organ, jih analizira in potem je to druga raven. Tam se tudi analizirajo informacije, preučijo se rezultati postopka sprejetja ocene in organ na koncu spreme odločitev. Če je razvijalec projekta pravzaprav pristojni organ, pa je to težava. In to je bilo obravnavano v številnih pritožbah oziroma peticijah. Kaj pravi ta člen? Če je pristojni organ tisti, ki razvija projekt, potem mora država članica zagotoviti, da se organizacija upravnih pristojnosti loči da se torej odločitev, da se torej ustrezno ločijo tiste funkcije, ki so lahko v navskrižju. Če bi moral pristojni organ sprejeti odločitev, pa to ne more biti isti organ, je treba to funkcijo prenesti drugam. To funkcijo je treba ločiti od funkcije zagotavljanja informacij, ki jih mora zagotoviti tisti, ki pripravlja projekt. Država članica mora za to sprejeti. Odločitve je treba sprejeti na drugi ravni, kot eh, tam, kjer se izvaja ocena. In to je treba prenesti v nacionalno zakonodajo, ampak ne le to. izvajanje in upravljanje je treba zagotoviti, tako da bo to učinkovito. Upam, da sem jasna. Uh, uh Potem vprašanje, ki ga je zastavila italijanska predstavnica. Se upravičujem, malce, nekaj vaš, nekoliko vašega prispevka sem zamudila, ker sem prepozno dala na glavo slušalke. Mislim, da ste spraševali nekaj podobnega, torej različne ravni upravljanja, kdaj se sprejme odločitev. Lahko ponovite vprašanje, mogoče, tako da vas bom res razumela. First... To je bil en del vprašanja. Poleg tega pa me je zanimalo še, kako je z definicijo bolj integriranega okoljskega učinka. Torej, dolgoročni socialni in ekonomski razvoj določenega področja. Veliko konfliktov nastaja zaradi tega, ker je ocena okoljskega učinka pogosto v navskrižju s trajnostnim razvojem istega območja. No, tisti drug del vprašanja pa ste razumeli. Različne ravni upravljanja, v kolikšni meri je katera vključena na podlagi direktive nadzor, v nadzor in spremljanje ocene učinka. Uh, yes, so in terms of the, um, I think that the fundamental objective of the directive. Glavni cilj direktive je zagotoviti dejansko vključitev okoljskih pomislekov v postopek sprejemanja odločitev. Treba je spodbujati trajnostni razvoj. Torej, če obstajajo socialni in ekonomski pomisleki, jih je treba upoštevati pri postopku sprejemanja odločitev v tolikšni meri kot okoljske pomisleke. Cilj direktive pa je predvsem varstvo okolja. V 5. in 8. členu oziroma členu 8a je zelo jasno, kako je treba sprejeti odločitev, da se zavrne razvojni projekt. Treba je priti do sklepa, zakaj se projekt lahko izvede oziroma se ne sme izvesti. Treba je zagotoviti informacije o različnih učinkih na okolje in treba poštevati različne okoljske dejavnike, ki se jih je analiziralo v oceni. Treba je torej navesti razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna in takšna odločitev. treba upoštevati tudi ukrepe za spremljanje in vse to je treba objaviti javno. Tako da vsi razumejo, zakaj je bila sprejeta določena odločitev, da imajo vsi informacije o tem, kako je do odločitve prišlo. Celotni člen 8a je nov. Če se bo direktiva ustrezno prenesla v nacionalno zakonodajo, bi že to moralo zagotoviti dovolj jamstev, da se spodbuja trajnostni razvoj okolja, da so okoljski pomisleki res upoštevani na enak način kot socialni in ekonomski pomisleki. Kar se pa tiče upravljanja, je res, da se večina projektov razvija na lokalni ravni. Pristojni organ, ki odloča o projektu, je običajno lokalni organ. To včasih sproža vprašanja oziroma povzroča na vzkrižje interesov. Vendar pa direktiva zdaj zahteva, da se pripravi več informacij, da se ponudi več informacij javnosti, preden se spreme odločitev. In te informacije morajo biti na voljo na spletni strani pristojnega organa na lokalni ravni, pa tudi na spletni strani pristojnega organa na nacionalni ravni. In s tem bi že morali zagotoviti, da je na voljo več informacij in več usklajevanja. Država članica mora zagotoviti informacije, kvantitativne in kvalitativne podatke komisiji vsakih šest let v poročilu in to pomeni, da morajo države članice vzpostaviti sistem, da lahko zbirajo te podatke na lokalni ravni in da jih potem na nacionalni ravni lahko zberejo v poročilu, ki ga potem pošljejo komisiji to mora delovati v vseh državah članicah. Kako bodo države zbirale informacije z lokalnih ravni, se v direktivi ne določa. Ampak že dejstvo, da morajo države članice vzpostaviti takšne sisteme komunikacije med lokalno in nacionalno ravnjo, bo po moje izboljšalo upravljanje na nacionalni ravni. Saj je treba zagotoviti zdaj več informacij. Pomembno je torej, da do tega pride. In da se čez šest let ne bomo znašli v situaciji, ko bodo države rekle, nimamo informacij, ker jih je tež, pretežko zbirati, ker jih ne moremo pridobiti od lokalne ravni. ravni pri direktivi o okoljski odgovornosti se je to zgodilo. Države so rekle, ja, nimamo informacij, pretežko je do njih priti. No, zdaj je treba vzpostaviti sistem, da zberete potrebne informacije in tako zagotovite, da lahko komisija in Evropski parlament nadzirata izvajanje zakonodaje, ki je bila potrjena, sprejeta in ki se izvaja v Evropski uniji. Hvala. Dobro, hvala očitno ni več drugih vprašanj. In tako lahko tudi napovem naslednjo govornico, gospod Sero Drake. Predavateljica za pravo Evropske unije na Cardiff School of Law and Politics na Univerzi v Cardiffu v Združenem kraljestvu. Naslov njene predstavitve se glasi Prenos in izvajanje uredbe o pravicah letalskih potnikov iz leta 2004. Gospa Govorka, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav, sem Sarah Drake in z veseljem sem danes z vami, da lahko predstavim uredbo o pravicah letalskih potnikov. Zratočila se bom na njen prenos in izvajanje. V dveh delih se bom lotila tega področja. Najprej bom predstavila namen in področje uporabe uredbe, izvajanje, trenutne pomankljivosti in trenutno stanje izvajanja. Pet področji bom omenila in predstavila priporočila za nacionalne parlamente, Evropski parlament in druge institucije, v katerih lahko potem razmislite. Na začetku predstavitve je treba poudariti, da študija primera temelji na informacijah, ki so jih zbrali neodvisni strokovnjaki, Evropska komisija in pred nedavnim tudi Evropsko računsko sodišče. Sicer pri zbiranju podatkov še vedno obstajajo določene vrzeli, zaradi katerega je težko pridobiti povsem celotno sliko razmer v Evropski uniji oziroma Evropskem gospodarskem prostoru. Odbor za peticije je tudi izbral določene informacije o tem, s katerimi težavami se soočajo potniki v letalskem prometu. Politika v zvezi s pravicami letalskih potnikov Evropske unije je ena izmed najbolj celovitih na vsem svetu, predvsem zato, ker Evropska unija zagotovila neposredno izvedljive pravice potnikom, ki jih lahko. Uh, za katere lahko zahtevajo izvajanje pred nacionalnim sodiščem. To je ena izmed ključnih politik za državljane, poleg recimo uredbe o gostovanju, mobilnem gostovanju, ki je bila sprejeta pred kratkim, pa tudi uredbe GDPR. Namen uredbe o pravicah letalskih potnikov je zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov Evropske unije, tako da se ponudi pravico do pomoči in odškodnine letalskih potnikov, če se njihovo potovanje zaradi določenega razloga prekine. Recimo zavrnitev ukrcanja, neprostovoljni premik potnika v višji ali nižji razred, zamuda oziroma odpoved leta. Letalske družbe morajo zagotoviti ustrezne informacije potnikom z njihovimi pravicami in ponuditi odškodnino, oziroma jim ni treba ponuditi odškodnine, če pride do izrednih okoliščin. Vendar pa so uredbo pestile težave od samega začetka, recimo od vulkanskih izbruhov, do snežnih metežev, od stavk do pomankanja, pomankanja kontrolorjev letalskega prometa. Vedno znova so se letalski potniki soočali s težavami. Prav tako poročajo o tem, da težko zagotavljajo izvajanje svojih pravic in da je težko pridobiti dostop do posameznih pravnih sredstv oziroma da jih težko izvajo. Letalske družbe gredo raje na sodišče, nacionalni izvrševalni organi so šipki in imajo premalo sredstev, sodišča, sodni postopki pa so dragi. Tako da se v nekaterih primerjih potniki celo obračajo na agencije, ki jim obljubljajo uh, izpogajanje odškodnin in celo agente na ulicah. Uredba izvrševanje prenaša na države članice prek nacionalnih organov za izvrševanje, kamor se lahko uložijo pritožbe. Države članice morajo tudi zagotoviti nacionalne sankcije, ki so učinkovite, odvračilne in sorazmerne. Evropska komisija in države članice se trudijo, da bi izboljšale izvrševanje nacionalni ravni in spodbudile eh, letalske prevoznike, da spoštujejo predpise izvensodno reševanje sporov je izvensodno pravno sredstvo, ki je zelo dobrodošlo. Britanski organ za civilno letalstvo je poročal, da so v letih 2016 in 2017 75 odstotkov pritožb, ki sta jih reševala organa za alternativno reševanje sporov, razrešili ugodno za potnike. 8. novembra letos pa je Evropsko računsko sodišče ocenilo to uredbo in zaključilo, da je sicer sistem potniških pravic dobro razvit, ampak da je, morajo potniki se zares potruditi, če želijo, da se njihove pravice spoštujejo. Število pritožb se je v desetih državah članicah, ki smo jih preučevali, povečalo v letih 2015 do 2017. Leta 2013 je komisija podala predlog, da se uredbo 261 skozi 2004 pripravi na novo, tako da bi se odpravile pomankljivosti in glavni elementi za neskladje. Recimo pomankanje enotnega in učinkovitega sistema izvajanja po Evropi in regulativno breme za zračne prevoznike, ki zaradi tega manj prostovoljno izpolnjujejo pogoje. Vendar pa je predlog obtičal v obravnavi v svetu zaradi spora med Združenim kraljestvom in Španijo in ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Unije prihodnje leto, se bo morda zakonodajni postopek s tem sprostil. Leta 2018 smo opazili, da je prišlo, prihajalo do številnih zamud v letalskem prometu zaradi slabih vremenskih pogojev, stavk, pomankanj kontrolorjev zračnega prometa, kar je povzročilo hude motnje v potovanjih za potnike in ne načrtovane finančne stroške za letalske prevoznike, ko motnje niso nastale po njihovi krivdi. Julija 2018 so se štirje največji letalski prevozniki pritožili komisiji, ker so trdili, da je zaprtje francoskega letalskega prostora zaradi stavk zračnih kontrolorjev omejilo njihovo pravico do prostega gibanja. Evropski trg letalskega prometa naj bi rasel 5 odstotkov na leto do leta 2030 in zato so skrbi upravičene glede spoštovanja potniških pravic. Pet področji smo opredelili za nacionalne parlamente in evropske institucije, kako situacijo izboljšati. Če ne bo prišlo do zakonodajne reforme, bodo pomankljivosti, ki jih je komisija opredelila že leta 2013, še vedno ostale. Gre za pet tematik, torej osveščenost in znanje potnikov, pravna gotovost, nacionalni režimi izvrševanja, posamično izvrševanje in pravna sredstva in regulativno breme za letalske prevoznike. Prvič, torej osveščenost potnikov in poznavanje situacije. To je bistvenega pomena, če želimo, da bo politika na tem področju uspela. Potniki se morajo zavedati svojih pravic. Evropska varuhinja človekovih pravic je omenila, kako pomembno je to, da se državljani zavedajo svojih pravic v svojem uvodu danes. In eh, zdaj smo tik pred evropskimi volitvami maja prihodnje leto, zato je to še toliko večjega pomena. Uredba zahteva od letalskih prevoznikov, da morajo potnike obvestiti o njihovih pravicah, vendar pa je poročilo računskega sodišča pokazalo, da je osveščenost potnikov še vedno nizka, glede na ankete, ki so jih izvedli med samimi potniki. Samo 39 odstotkov jih je trdilo, da so povsem ali zelo dobro obveščeni o svojih pravicah. Prav tako je raziskava pokazala, da potniki ne poznajo vedno natančno svojih pravic. Nacionalni parlamenti bi morali poskrbeti, da nacionalni organi za izvrševanje prevzamejo aktivno vlogo, zagotovijo ustrezne informacije in izvedejo korake, da se izboljša osveščenost. Evropsko računsko sodišče sicer priznava, da je komisija izvedla vrsto ukrepov za spodbujanje osveščenosti, vendar pa nekatere spletne smernice ne razložijo najbolje, kaj naj potniki storijo, če pride do motnje, če pride do prekinitve poteva, potovanja. E, poročilo Evropskega računskega sodišča sicer priporoča, des, podaja deset nasvetov za potnike, kaj naj storijo, če pride do prekinitve potovanja. S tem tudi že pridemo do pravnega okvira. Sam pravni okvir povzroča težave potnikom v letalskem prometu, saj so v uredbi še vedno tako imenovana siva območja, torej določbe, ki se lahko tolmačijo zelo na široko ali zelo na osko, recimo, ko gre za izredne okoliščine. Kljub odmevnim sodbam Evropskega sodišča uredba še vedno povzroča pravno negotovost in zaradi tega pride do številnih sporov med potniki in letalskimi prevozniki. Uredba je tudi izjemno kompleksna in tako vsi deležniki težko ugotovijo, kaj so njihove pravice in obveznosti. Nacionalni organi za izvrševanje bi morali biti proaktivni, ko obveščajo potnike o njihovih pravicah in možnostih za uporabo pravnih sredstev, če pride do moten v potovanju. Recimo, julija 2018 je britanski organ za civilno letalstvo objavil izjav za tisku, izjave za tisk, v katerih je pojasnil, kakšne so pravice potnikov v primeru stavk Ryanaira. Komisija še vedno objavlja, komisija bi morala še vnaprej objavljati pozakonodajne smernice, prav tako pa je treba usposobiti tiste, ki sodelujo pri izvrševanju uredbe na nacionalni ravni, kar bi morali spodbujati in olajševati nacionalni parlamenti in evropske institucije. Tretji vidik so nacionalni režimi izvrševanja in to je velika šibkost pri izvajanju in uporabi uredbe. Uredba ponuja veliko manevrskega prostora samim državam članicam, zaradi česar je izvrševanje različno države do države. Poleg tega pa so običajno nacionalni režimi izvrševanja prešipki, da bi preprečili neskladnost oziroma nespoštovanje predpisov strani zračnih prevoznikov. Pomankljivosti so naprimer sankcije, ki so premalo uspešne, da bi bile odvračilne. Komisija je leta 2014 poročala, da je največja kazen za takšen incident v veliko državah članicah manj kot tisoč evrov. Poleg tega politika sankcioniranja ni dovolj proaktivna, ne sankcionirajo se vse kršitve te uredbe. Leta 2014 je komisija sporočila, da nacionalni organi za izvrševanje niso rutinsko sankcionirali kršito in da so se sankcije nalagale le v enem do dveh odstotkov primerov. Pravni prak za naložitev sankcij je morda pretežavan. V V številnih državah članicah je treba izvesti kazenski postopek, kar je težje, in nacionalni organi za izvrševanje ponekod nimajo dovolj pristojnosti na podlagi nacionalnega prava, da bi zahtevali in izvedli pravne poti za obravnavo, za obravnavo prekrškov. Prav tako nacionalni organi ne morejo zbirati in izvajati postopkov za letalske družbe, ki imajo sedež v drugi državi tolmačenje same uredbe za nacionalne organe, zlasti, ko gre za izredne okoliščine, je zelo težavno. In stopnja, v kolikšni meri se nacionalni organi lotijo preiskav, je seveda različna. To je torej področje, kjer bi lahko nacionalni parlamenti odigrali zelo pomembno vlogo, da bi izboljšali nacionalno okolje za izvajanje sankcije in postopki za obravnavo kršitev morajo imeti dovolj odvračilnega učinka. Prav tako ne sme biti bolj stroškovno učinkovito za letalske prevoznike, da kršijo uredbo in ne spoštujejo pravic potnikov. Saj vedo, da se vsi potniki tako ali tako ne bodo pritožili, ne bodo skušali uporabiti pravnih sredstev in če bi jim že naložili sankcije, te pogosto nimajo zadostnega učinka. Treba je torej zagotoviti tako imenovano odzivno zakonodajo, da se lotimo pristopa po različnih stopnjah. Nacionalni organ za izvrševanje bi torej pričel z manj strogimi intervencijami, tako da bi spodbudil izpolnjevanje predpisov, če pa se predpisi še vedno ne bi spoštovali, bi bile sankcije vedno hujše nizozemski organ za izvrševanje govori o uporabi intervencijske lestvice, ki torej uporablja takšen pristop. V dokumentu govorimo o piramidi izvrševanja, tako da si lahko pogledate našo študijo, da vam bo jasno, o čem govorimo. Torej, nacionalni parlamenti bi lahko prevzeli pomembno vlogo na tem področju, tako da bi zagotovili, da se nacionalna politika in nacionalni okvir izvrševanja ustrezno prilagodita tej zamisli odzivne zakonodaje. Naslednje področje, ki mu je treba posvetiti pozornost, je učinkovit okvir izvrševanja, da torej potniki lahko podajo pritožbo in da tudi prejmejo ustrezno odškodnino. Še vedno obstajajo ovire, zaradi katerih potniki težje uporabljajo pravna sredstva. Potniki imajo sicer na voljo več možnosti, katera pravna sredstva izbrati, ampak zato, ker imajo na voljo toliko možnosti, je že samo po sebi težavno izbrati pravo. Zato je treba zagotoviti več smernic glede različnih izbir, njihovih prednosti in slabosti in spodbujati alternativno reševanje sporov, ker je to stroškovnega vidika in z vidika, koliko časa porabite, najbolj učinkovito. Komisija je leta 2018 tudi vzpostavila vse evropsko mrežo organov za alternativno reševanje sporov, ki pokrivajo področje prometa z imenom TravelNet. Ta mreža deluje kot forum za izmenjavo mnenj in najboljših praks. Potniki torej imajo možnost sprožiti tožbo na nacionalnem sodišču, ampak eden izmed odvračilnih elementov je ta, da so sodni postopki ponavadi počasni in dragi. Obstajajo novi predlogi na evropski ravni za kolektivne tožbe potrošnikov, da bi se torej lahko tudi kaj takega uporabilo za kršitve uredbe iz leta 2004. Ampak verjetno bodo temu letalski prevozniki nasprotovali, zato bodo morali nacionalni parlamenti in evropske institucije ta predlog izredno podpreti. Razvila se je tudi razprava, ali bi lahko s pomočjo novih tehnologij zagotovili avtomatsko plačevanje odškodnin. Ryanair je januarja 2018 povedal, da o tem razmišljajo. S tem bi se upravno breme za letalske prevoznike in potnike bistveno zmanjšalo. Evropsko računsko sodišče je pozvalo k temu, da se naloži obveznost letalskim prevoznikom, da se odškodnina izplača avtomatsko, če so dolžni plačati odškodnino. in v zvezi s tem so se podpisovali tudi peticije. Potem pa še zadnje področje. Zmanjševanje upravnega bremena za letalske prevoznike. Jasno je, da se bodo letalski prevozniki upirali spoštovati uredbo z leta 2004, če je domoten v letalskem prometu prišlo zaradi dogodka, ki ga ne morejo nadzirati, torej izrednih okoliščin. če zakonodajnih sprememb ne bo, potem se morajo nacionalni parlamenti potruditi in sprejeti ukrepe v zvezi z zmogljivostjo zagotoviti, da bo torej nacionalna zakonodaja omogočala letalskim prevoznikom, da terjajo stroške tretjih strani, če je bila krivda njihova. Nekatere države članice pravijo, da to ni mogoče. No, za zaključek več dejavnikov vpliva na zmanjševanje ravni varstva potrošnikov v Evropski uniji, recimo na področju pravic letalskih potnikov. Izvajanje uredbe iz leta 2004 je decentralizirano, izvajajo države članice in nacionalni parlamenti imajo veliko manevrskega prostora, kako zagotoviti, da bodo nacionalni sistemi izvajanja dovolj odvračilni, da ne bodo dopuščali kršitev. Prav tako lahko institucije EU znova preučijo pravni okvir uredbe 261 iz leta 2004 in pripravijo priporočila, kako pojasniti pravice in obveznosti iz te uredbe, kako zmanjšati regulativno breme in kako izboljšati izvajanje. Prav tako bi morali še naprej zagotavljati podporo za izvensodna pravna sredstva, tako da bi s tem bolj spodbudili letalske prevoznike, da spoštujejo uredbo in posameznike, da lahko uživajo svoje pravice vendar pa mora biti uloga posamičnih pravnih sredstev ta, da dopolnjujejo javno izvajanje, ne da delujejo kot nadomestilo. Hvala lepa, zelo pomembna in zelo zanimiva tema, gospe in gospodje, zdaj kar odpiram razpravo. Vprašanja, pripombe? Bi želel kdo kaj vprašati, komentirati? Nobody? At first? Ne bo nihče. Ena, dva, tri. No, mislim, da je torej prišel čas, da zaključimo prvi sklop današnje predstavitve. Najlepša hvala vsem govornikom in vsem prisotnim. Imam pa za vas zelo pomembno in lepo informacijo, namreč vse prisotne v tej dvorani bi želel povabiti na kosilo, ki ga prijazno gosti Evropska varuhinja človekovih pravic in to bo v tretjem nadstropju v tej stavbi, v kavarni. Tako da, če ima kdo težave z orientacijo, so člani ehm, našega odbora in sodelavci tukaj zato, da vam pomagajo. Torej, v tej stavbi, v tretjem nadstropju je na voljo kosilo od 12.30 naprej. Se pravi, čez 35 minut se vidimo v tretjem nadstropju. Nadaljevali pa bomo eh, s sestankom. Se tukaj ob 2.30, 14.30. Torej, dober tek vsem, uživajte na kosilu, ob 2.30 pa se ponovno srečamo tukaj. Hvala.